od 9 do 13 in potem od 15 do 17 dnevni red boste našli na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vsem, ki ste se držali časa za govor, tako da imamo zdaj možnost, da